in sicer bomo preložili prezentacijo, ki jo na temo, ki jo poznate, če se torej s tem strinjate, je dnevni red sprijet, kar zadeva sporočila predsednika, naj vam povem, da nimamo eh, posebnih sporočil, moram pa vam povedati, da je konferencam predsednikov zaprosil za posebno sejo z podpredsednico Redingovo in komisarko Malström in komisarjem Andorjem. Na tem, tej preditvi bi razpravljali, kaj se bo zgodilo po resoluciji Evropskega parlamenta o vprašanju Romov. O tem vprašanju smo razpravljali tudi v Štrasburu na posebni seji koordinatorjev odbora Ribe. Prosim vas, da si zapišete v vaš eh, koledar, da bo ta seja 29. septembra od 16. ure naprej. Prav. Potem bi vas prosil, da sprejmete odločitev koordinatorjev, da določim naslednje poročevalce. Gospod Raj, gospod Raj, sezonski delavci, Jakolinom pri multinacionalnih vprašanjih, Sofija Lorel, jutri, do povdan jutri, oziroma vprašanje, jutri popovdne in pojutrišnjem dopovdne bomo imeli seminar v okviru poročila Anželili na temo boj proti spolni zlorabi otrok. Kolega Klajs je zaprosil za besedo. Hvala lepa predsedujoči. Opozorili ste na sejo koordinatorja, ki je bila prejšnji torek v Štrasburu in sicer v prisotnosti komisarke Malmstrumove in komisarke Redingove. Šlo je za to, da bi pripravili kasnejšo sejo, pri tem me zanima, zakaj bo pred sredinim sestankom še zakaj morajo biti še en sestanek predsednikov oziroma koordinatorjev pred sejo, to običajno ni tema za koordinatorje. Koordinatorji se namreč srečujejo, da bi reševali postopkovna vprašanja in razpravljali o stališču posameznih političnih skupin do poročil. To pa s tem nima nobene zveze, to je bil sestanek z zelo političnim značajem, zato se sprašujem, zakaj niso bili vsi povabljeni na to sejo. Ne, odvisni niso imeli dostopa do te seje in to ni spremljivo. Ker e zadeva vprašanje Romov, eh, je to zelo kompleksno vprašanje o katerem se mnogo razpravljam in tukaj je treba sprejeti tudi zelo specifične odločitve, tudi na konferenci predsednikov odbora Libe. Se je zelo hitro moral ukvarjati za to temo in bo v sredo se srečal kolegijalno, kar zadeva neodeležbo eh, vaše politične skupine oziroma ne skupine, bomo govorili o tej temi jutri zjutraj. Zdaj pa k naslednji točki, to je točka 3 in tukaj imamo dva osnutka sporazumov z Gruzijo. Najprej gre za ponovni sprejem in potem za vizums, odpravo vizumov. Gospa Krizbe, ki je pripravila sporozume, k tema, eh, poročili k tema sporozumova. Relatore Krizbe. Izvolite. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Donc, si je vous remercie de me passer la parole. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, če se strinjate, potem bi predstavila obe točki skupaj. Sporozum o ponovnem eh, sprejemu oseb, ki nezakonito prebivajo v državah, eh, članicah in pa sporozum o poenostavitvi izdajanja vizumov. Obe besedili imate pred seboj. in priporočam vam, da sprejmete ti dve poročili. Oba, obe poročili in sporazuma sta povezana, ker zadeva ponovni sprejem ljudi iz Pakistana. O tem smo razpravljali prejšnji teden, to je povezano tudi z partnerskim sporozumom med Evropsko unijo in Gruzijo. Gre za podobno zadevo. naj nakratko podam uvod v to temo. Septembra 2008 smo imeli izredni vrh, na katerem je bilo gotovljeno, da naj bi okrepili odnose med Evropsko unijo in Gruzijo, sploh na področju olajšanja izdajanja vizumov, poenostavitve izdajanja vizumov. Gre za postopek, ki naj bi ga poenostavili. Tak sporazum pa naj bi bil sklenjen eh, samo v primeru, da bi hkrati sklenili tudi sporazum o ponovnem sprejemu. Leta 2008 je svet podal mandat za pripravo tega sporazuma, dobili smo osnutek, eh, v parlament smo dobili kopijo tega osnutka, besedilo je bilo, posl je bilo poslano v Gruzijo februarja 2009. Potem je prišlo do prvega kroga pogajanj. novembra 2009 so pogajalci pripravili ustrezno besedilo in ga parafirali. Naj vas še enkrat spomnim na to, da je Združeno kraljestvo in da je tudi Irska, da sta tudi pristopila eh, temu sporazumu, kar zadeva določila, ki se nanašajo na ponovni sprijem. Ta sporazum temelji na popolni recipročnosti, določila pa veljajo za nacionalne državljane, kot tudi državljane tretjih držav. Ponovni sprijem nacionalnih državljanov je pokrita. Tukaj gre tudi za bivše državljane, ki so se odpovedali svojemu državljanstvu, ne da bi pridobili državljanstvo neke druge države, k temu sodijo tudi družinski člani, ne glede na to, katero državljanstvo imajo. Tukaj določamo pogoje za ponovni sprijem, podati je treba ostrezen zahtevek, predložiti dokumente, tukaj so opredeljeni roki ki eh, pogoji vračanja oziroma ponovnega sprijema, tranzit in podobno. Vse to sodi v upravne postopke, ki jih določa ta sporazum. Poleg tega eh, se vzpostavlja tudi mešani odbor za ponovni sprijem, kot pri drugih sporazumih o ponovnem sprijemu. Prejšnji teden smo v Štrasburu opozorili na to, da pri sporozumih o ponovnem sprijemu nimamo trenutno evalvacije, tako da bi ugotovili, v kolikšni meri se sporozumi resnično uporabljajo. Pri teh dveh sporozumih se zauzemamo za to, da bo prišlo do ocene, tako da bomo videli, kako in kolikšni meri se ti sporozumi resnično izvajajo. V teh besedilih opozarjamo tudi na to, spoštovanje človekovih pravic eh, pomembna naloga. Upoštevati treba Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, eh, kot tudi mednarodne instrumente, ki jih imamo na voljo in ki se ukvarjajo s to temo. Poleg tega je treba upozoriti tudi na to, da smo prejšnji teden vodili pomembne razprave o sporazumu o ponovnem sprejemu. Kot rečeno smo naleteli na odprta ušesa, gre za prvi sporazum te vrste, ki ga sprejemamo na osnovi Lizbonske pogodbe. In eh, tukaj se naše pristojnosti večje, kot so bile v preteklosti, tukaj smo so zakonodajalci. Oba sporazuma pa se nanašata na državo, ki je podpisala Ženevsko konvencijo o beguncih, kot tudi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. S tem imamo tukaj večja zagotovila kot pri drugih državah. Nekaj še k drugemu sporazumu, kjer gre za poenostavitev izdajanja vizumov. Sporazum predvideva sprijetje odločitve, ki v sorazmerno kratkem roku desetih dni, ta rok lahko podaljšamo na 30 dni, če je potrebno dodatno preverjanje. V nujnih primerjih je mogoče ta rok skrajšati na dva delovna dneva. Gruzijski državljani morajo plačati 35 evrov za vizom, s katerim so povezani različni pogoji, ki so navedeni v besedilu. Vse upravno-tehnične zadeve so opredeljene v samem sporazumu. Gre za ponastavitev izdajanja vizumov, ki je velik korak eh, k evropski integraciji. Za zaključek naj povem, preden predam besedo kolegom in komisiji, naj povem, da ta sporazum v skladu z partnerskim sporazum z državami Južnega Kaukaza, naših sosednjih držav na vzhodu, želimo poglobiti odnose z temi državami sploh na zunanji meji Evropske unije naš cilj pa je tudi zagotoviti varnost in stabilnost eh, ter izboljšati odnose med Evropsko unijo in Gruzijo. Želimo se vzpostaviti tudi jasen pravni okvir, ki bo temeljil na vzajemnosti. Toliko kot tema dvema sporazumova. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Grisbeck. Gospa Fajon ima besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki za oba pripravljena dokumenta in um, ob tem izrazila vso podporo. Um, zdi se mi, da je zelo pomembno, um, da Evropska unija odpira svoja vrata, kadar je to le mogoče in ko tretje države, v tem primeru Gruzija, za to izpolnjujejo pogoje. Uh, To je bil zelo jasen dokaz, um, ko smo lani odpirali vrata in odpravljali vizume za države Srbije, Makedonije in Črne gore in letos pravzaprav zelo kmalo še za državi Bosno in Hercegovino in Albanijo. Poenostavitev um, za pridobivanje vizumov, sam postopek je zelo pomemben korak na poti, kot pravi, vizumov in se mi zdi da je zlasti pomembno zato da imajo to priložnost lajšega potovanja mladi študenti posebej mogoče tiste najbolj ogrožene skupine samo dejstvo da bodo lahko namesto zdaj šestdeset evrov plačevali petintrideset evrov bo omogočilo mladim mogoče tudi novinarjem in študentom eh, veliko boljše priložnosti za potovanje v evropsko unijo obenem pa bomo mi sami okrepili tako politično morda gospodarsko kulturno sodelovanje z gruzijo ki je v naši neposredni soseščini. kar bi rada opozorila pri tem lajšanju pridobivanja vizumov je da je zelo pomembno da se to tudi v praksi izvaja ko enkrat pride do tega. namreč izkazalo se je lani v primeru Um, držav na zahodnem balkanu da um, to lajše pridobivanje um, vizumov ni bilo vedno v resnici tudi takšno kot smo se dogovorili tako da je zelo pomembno da v praksi to uresničujemo in uh, da je država dejansko zavezana vsem kriterijem ki jih mora na tej poti uresničiti kar se mi zdi še pomembno je da um, je zelo prav da tudi v gruziji oblasti zagotovijo zelo jasno informacijsko kampanjo obveščanja prebivalcev kaj pravzaprav to pomeni da um, ne bi prišlo do kakršnih koli nejasnosti da ne gre za um, prost pretok oseb svobodno potovanje ampak da so določene omejitve in da je treba spoštovati določene pogoje. Um, in predvsem se mi zdi zelo pomembno, da odpravimo čim prej, ko so države na to pripravljene, te vizumske zidove. To so tehnični kriteriji in je sam tehnični proces. Um, vse ostalo, kar je povezano s politično situacijo in političnimi problemi, uh, je um, stvar, s katero se ukvarjamo v drugačnih kontekstih. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da Evropska unija čim bliže pripelje države v naši soseščini, da odpiramo vrata, kjer je to le mogoče, ker s tem krepimo naše sodelovanje in prinašamo ne na zadnje tudi evropske vrednote, bi rekla posebej med mlade ljudi. Tako da bi še enkrat se zahvalila poročevalki za njen trud in mi um, tudi vnaprej um, mislim, da nudila podporo. Hvala.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 In pravzaprav je že vse povedala tudi moja predgovornica, ni izpustila ničesar pomembnega. Zato smo o tej temi razpravljali v odboru za zunanje zadeve 15. septembra. In moje pripombe so bile tudi sprijete. Podpiramo torej vse argumente, ki smo jih slišali od obeh kolegic. In smo za ta sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo. Pa vendar še en argument. Pred kratkim sem dobil priložnost dvakrat potovati v Gruzijo, enkrat s odborom za zunanje zadeve in potem še kot vodja pod odbora za varnost in obrambo. Na tej misiji smo se lahko prepričali, kakšno je stanje na področju varstva človekovih pravic, neodvisno od naše politične usmeritve in od naše države. Smo bili presenečeni nad stanjem. Ugotovili smo, da Gruzija spoštuje vsa načela pravne države. Kar zadeva volitve, so te spremljali različni opazovalci in treba je priznati, da ni bilo nobenih napetosti, kar je nekaj posebnega. Pred eh, časom smo imeli določene pridržke glede Gruzije. Zdaj pa gotavljamo, da je vodstvo dokaj uspešno tudi pri boju proti korupciji. In eh, če pustimo ob strani določene zunanje probleme, o katerih danes ne bomo govorili, se vse premika v pravi smeri in če Evropska unija podpiše ta sporazum, bomo podprli Gruzijo. In še enkrat naj povem, da sem pripravil mnenje. Gospa Izabel Rajs. Euh, Hvala, predsedujoči in naj se tudi prisrčno zahvalim za predstavitev tega poročila, s katerim se približujemo stališču sveta. Svet je namreč mnenja, da so rezultati pogajanj zelo zadovoljivi. Vsi si želimo, da zadeve čim prej izpeljemo in izvedemo. Zato upamo, da bo postopek hitro potekal. Na to gledam tako, kot vi. Tesnejše sodelovanje in večja povezanost med Evropsko unijo in Gruzijo bo koristila vsem. Koristila bo tudi na področju moje proti nezakonitemu priseljevanju v zvezi z določili o ponovnem sprejemu. Ne bom se spuščala v podrobnosti teh sporazumov, naj povem samo naslednje. Vsi študenti ne morejo dobiti ponastavitve, vendar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 se zelo veseli podpore Evropskega parlamenta za ta sporazuma, ki ste bila izpogajanja po avgustu 2008, ko smo bili priča zelo resnim eh, dogodkom. Odločili smo se, da bomo sporočilo, ki smo ga sprejeli na posebnem vrhu za Gruzijo, tudi čimprej uresničili. sporozuma predstavljata politično voljo Evropske unije za to, da čim prej konkretiziramo izvajanje teh eh, sporozumov v praksi. Ne bom se spuščala v podrobnosti eh, sporozumov, o tem je več povedala eh, že poročevalka in ostali člani odbora. Na nekaj povem k vprašanju gospe Fajon. Sporazumi ne upoštevajo samo pozitivnih rezultatov, ki jih prinaša njihovo izvajanje. Rusija, Ukrajina, Moldavija so dobri primeri, pa tudi Zahodni Balkan. Tukaj pa gre tudi za ureditve izdajanja vizumov. in poenostavitev izdajanja vizumov spostavlja novi kontekst, sploh 48. člen, krepitev lokalnega sodelovanja, kjer gre za to, da še izboljšamo harmonizacijo na področju izdajanja vizumov. Seveda namerava Evropska komisija še bolj poenostaviti izdajo vizumov, kot v primeru balkanskih držav, tako da bo sprejela ustrezne smernice v tej smeri. Lansko leto smo bili priča dobri praksi, zato je treba sedaj začeti z ustreznim ozaveščanjem, tako da bodo državljani Gruzije bolj razumeli kakšni so pogoji za poenostavitev. Poenostavitve obravnavamo enako kot v prejšnjih letih, kar zadeva sam postopek, vendar pa to sodelovanje predvideva tudi sporazum o ponovnem sprijemu. Pristop je torej enak, kar pa zadeva same modalitete, pa se zadeve spreminjajo. Zato, da sta Združeno kraljestvo in Irska pristopila k sporazumom o ponovnem sprejemu, smo spremenili ustrezno pogoje. Oba sporazuma se bosta torej zžila izvajati hkrati. In kar zadeva vprašanje evalvacije izvajanja sporazuma o ponovnem sprejemu, naj povem, da namerava Evropska komisija v roku enega leta prevetriti in oceniti vse sporazume, kateri, ki smo jih doslej sprijeli. Hvala lepa. Thank you, Mr. Chairman. With regard to the... Gospod Bruns, kar zadeva sporozumo o ponovnem sprejemu, zakaj bi neka država eh, morala se strinjati z, k, z vračanjem lastnih državljanov. Seveda razumem, da bi bila mogoče bolj zadržana pri eh, tisti, ki niso državljani Gruzije, ampak verjetno bi jih poslali tudi v drugo državo, ne v Gruzijo, z katere so prišli, kar pa zadeva poenostavitev izdajanja vizumov. Ta proces pravzaprav nima veliko opraviti z priseljevanjem in stalnim prebivališčem. Ko neka oseba dejansko pride, imamo prave varovalke pri iskanju dela in eh, prebivališča, ko dejansko postanejo uradni priseljenci. Prašljiv status eh, bi jih naredil ranljive za različne zlorabe. Ta ponosovitev izdajanja vizom bo za mnoge države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 obi poročili. Zahvaljujem se tudi svetu in komisiji za razlage, kot tudi za potrditev, da bo evalvacija oziroma ocena izvedena. To se mi zdi zelo pomembno. Saj bi s tem dobili zagotovilo, da izvajamo postopek, ki ustreza našim ciljem in pravnim normam. In v tem smislu lahko gospodu Bronsu tudi podamo določena zagotovila. Pričakujemo oceno ne samo o obeh sporazumov z Gruzijo, temveč tudi sporazumom z drugimi državami. Mislim, da ni bilo več. Eh, drugih vprašanj. Kot rečeno, vse temelji na kombinaciji obeh sporazumov, sporazumov po novem sprejemu in poenostavitvi izdajanja vizumov. Mislim, da je to dober zgled. Mislim, da je boljše, če začnemo z Gruzijo kot s Pakistanom. Vem, da se ponavljam, ponavljam vendar pa se mi zdi v simboličnem smislu to resnično prava pot, eh, ki je dobra za imič Evropske unije. Sem vam seveda na voljo, če imate še kakšno vprašanje. Hvala lepa. Yes. Res je. In žal moram podati še nekaj sporočil, <clears throat> predloge sprejem za priporočili. Rok je 6. oktober opovdne. Ne vas spomnim na to, da je pri postopkih eh, soodločanja. Mogoče vložiti predloge spremembe 25.26. bomo v tej razprave in potem bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Gospod ali gospa Keller ima besedo. Jura Keller, prej. Sorry, that was a bit uh, confusing. Gospa Keller, opravičujem se, da sem pozna. Imam nekaj vprašanj glede sporazuma o ponovnem sprejemu z Gruzijo in tudi k sporazumu o enostavitvi izdajanja vizmov, kar zadeva ponovni sprejem. Me zanima, ali veste, komisija, tudi svet, na koliko ljudi v Evropski uniji bo to vplivalo potencijalno in ali je znano, iz kakšnih razlogov so prišli morda tudi zato, da bi zaprosili za azil. Zanima me pa tudi, ali je znano, ali bodo ti ljudje poslani v Abhazijo ali Osetijo, kajti zavedati se moramo, da tam še eh, velja smrtna kazen in to je zelo pomembna stvar, ki jo moramo upoštevati. in tudi da sta ne samo Amnesty International, ampak tudi Evropsko združenje proti mučenju ugotovila, da so pogoji v zaporih in v priporu neprimerni, da je veliko nasilja nad ženskami, veliko je tudi nekaznovanja za določene prekrške, tako da ljudi ne bi pošiljali v idealne razmere. Zanima me, ima ta komisija svet kakšne podatke o tem, kar zadeva poenostavitev izdajanja vizumov. Bi morala najti vprašanje, ki ga nisem našla, tako da bom to povedala kasneje. Kar zadeva vaše pripombe, bi lahko to vključili v eh, zapisnik in posredovali eh, sekretarjantov, tako da bi odgovore posredovali kasneje. Glede na to, da smo zaključili za to točko, bi predlagal, da nadaljujemo z peto točko na dnevnem redu, ko gre za minimalne standarde glede postopkov za priznanje ali odzem mednarodne zaščite v državah eh, članicah. Besedo bi predal gospe Gijom, ki bo podala predstavitev dokumenta, delovnega dokumenta. Gre za bolj eh, kompleksni del azilnega svežnja. Imeli smo že sestanek z zaproževalci v Senci in s komisijo. In mislim, da je prišlo do novega razvoja. Zdaj bi predlagal, da predamo besedo poročevalki, da poda svoj pregled in nam pove, kako se bodo zadeve razvijale naprej. Mogoče bo komisija lahko kaj več povedala kasneje. Gospa Gijom. Hvala lepa. Delovni dokument ima namen da bi se bistvene spremembe direktive iz leta 2005 tudi opisalo. Gre za zelo dolg delovni dokument, ampak mora biti popoln. Oziroma ne more biti popoln. Gre za to, da se izvede politično oceno sprememb. Cilj je, da bi to pripravili v našem odboru. In predlagali spremembe. Najprej bi opisala kontekst, zato da boste vedeli, katero metodo sem uporabila. Kljub ukrepu harmonizacije, ki obstaja že deset let, so še vedno velike razlike v državah članicah glede sprejemanja prosilcev za, solan, za azil in pa glede postopkov in odločitev. Številke govorijo zase torej odstotek pozitivnih odločitev v letu 2009 se varira med 65 odstotkov do enega odstotka. In to, je, to velja tudi za prosilce, ki prihajajo iz iste države. Potem, kar se samega postopka tiče, rob, rok za pritožbo je v nekaterih državah 30 dni, v nekaterih samo 2 dni. Nedavne študije, kot je poročilo Evropske komisije o uporabi trenutnega postopka za pridobitev azila in druge študije, tudi UNHCR-a, so pokazali, da obstajajo velike razlike med postopki za pridobitev azila med državami članicami, bodi si, da gre za, oziroma ne glede na to, ali gre za pospešen postopek tako imenovanih varnih držav, ali gre za pravno pomoč ali kaj drugega in takšne razlike niso združljive s ciljem, da se zagotovi enako zaščito. To tudi nasprotuje Dublinski uredbi, ki pravi, da naj bi postopki ostali podobni med državami. Torej, le poenotenje, izboljšanje teh postopkov bo omogočilo, da bodo postopki tudi enaki. Postopki številni smatrajo kot slaba praksa in le, če bomo to spremenili in izboljšali, bomo lahko bolje delovali na evropski ravni. Predlagana nova različica je zelo ambiciozna. Pravi, da je dosedani minimalistični pristop ni eh, pripomogel k doseganju harmonizaciji. Tudi kar se tiče učinkovitosti odločanja, rezultati niso zadovoljivi. Predlog komisije je primeren za izboljšanje odločanja in s tem se bo zagotovo zagotovilo boljše in pravičnejše postopke v celi Evropi. Nova različica želi ustvariti večjo harmonizacijo med nacionalnimi sistemi, to je odločilna točka v novem političnem in pravnem kontekstu. Saj moramo izhajati iz tega, da pri Lizbonski pogodbi moramo nadomestiti trenutno direktivo z bolj ambicioznim zakonodajnim aktom, namreč skupnim aktom. Še enkrat bi se posvetila filozofiji dokumenta. Izhajamo iz tega, da so postopo, izboljšave postopkov v prvi instanci v interesu držav članic in pa prosilcev za, azila, za azil. To je dober predlog in tako bodo lahko pros, eh, države članice sprejemale dobre odločitve, manj negativnih um, odločitev, ki bodo povzročili tudi manj možnosti pritožb in tudi stroški sprejema za države članice bodo manjši ne morem se spuščati v podrobnosti, ampak želela sem postopati tako, da bi v čim večji meri preprečili sisteme izjem in da bi natančneje opisali same postopke. Številne omejitve v trenutnem besedilu niso vodile le do tega, da so nacionalni sistemi komaj da še kompatibilni s skupnim evropskim sistemom. Poleg tega pa je cel kup različnih postopkovnih jamstov iz države v državo in to ne zadostuje. To sem pravzaprav želela doseči, da bi se stvari izboljšale in kot tudi vi. bom tudi jasna, da ne prisluhnila poročevalcem v senci, to smo že počeli v preteklosti, pogosto smo se sestajali in vsi so bili zelo trdoživi in aktivni in prisluhnila bom seveda tudi komisiji in svetu, kateri moramo postaviti določene vprašanja, ravno kar se tiče določenih govoric v zvezi z novo različico in tudi kar se tiče napredovanja razprav v svetu. Saj tam je situacija očitno zelo zapletena. Hvala, kolegica Giljom. Gospa Flotha. Euh, Hvala lepa kot je rekla že gospa Gijom, smo se večkrat srečali zato, da smo posamezne člene si tudi ogledali. Moram reči, da sem zelo zadovoljna z delovnim dokumentom, ki je danes pred nami. Morda dokument ni popolnoma izčrpen, ampak mislim, da. tukaj nekako tudi opozarjamo na vrzeli, na razlike med državami, na podobnosti tudi. Naprimer, na mejnih območjih je usoda mladoletnih pogosto težavna, pogosto prihaja do težkih ad hoc situacij, v, katere, v katerih se znajdejo, kadar se postopek, ker da se prošnja zavrne, potem pa je govor tudi o pospešenih postopkih, ki so pogosto kritizirani. Večkrat sem slišala, da komisar za človekove pravice, da je v svetu Evrope ta pospešene postopke označil kot zloraba. Mislim, da bi morali določiti skupne evropske norme, ki bodo določale, da vsak, ki želi, lahko zaprosi za zaščitni postopek, da gre lahko skozi zaupanja vreden postopek in to pomeni, da bi bilo treba spremeniti določene zadeve, kot naprimer pravna podpora v celotnem postopku, dostop do jezika, ki je razumljiv, dejstvo, da moraš imeti pravico do ugovora, do pritožbe, da se ne krši določenih načel in da tudi pristojni organi v celotnih postopkih, to namreč pogosto ni tako, postopke pravilno izvajajo, kajti Organi si pogosto prilaščajo pravice, kar ima hude posledice za prizadete. Veselim se skupnega dela, ki smo ga že opravili in ki ga bomo opravili. Podpiram predloge poročevalke in mislim, da so v tem delovnem dokumentu naši cili zelo dobro izdelani. Mislim, da je delovni dokument zelo pomemben dokument za naš skupni sistem in svet. bi se moral sedaj lotiti dela pri tej direktivi, kajti sicer res ne bomo mogli govoriti o skupnem postopku za azil v Evropi. To je treba vključiti v ta svežen, zato da bomo ustvarili skupen sistem, evropski sistem, ki bo zanesljiv ki bo veljal za vse ljudi in ki bo vsem zagotavljal verodostojen in zanesljiv postopek. Zato pri tej direktivi ne smemo podle, podleči skušnjavi, da se bomo zapletli, kajti to je zelo pomemben dokument za politiko. Azil, Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, najprej bi rada kolegici Silvi Giljom se zahvalila za to, da nam je dala na razpolago delovni dokument, v katerem je zapisala svoje glavne točke in v katerem nam je podala pregled nad njenimi pogledi, nad postopkovno direktivo komisije. Mislim, da se načeloma strinjamo o tem, da da želimo imeti minimalne standarde, predvsem, če pomislim na to, da nek prosilec za azil mora imeti možnost, da se ga razume preko nekega tolmača. Mislim, da se vsem, vsi strinjamo v zvezi s tem. Na drugi strani pa so tu tudi vprašanja, ki so potrebna natančne razprave. Naprimer, problematika različne interpretacije brezplačne pravne pomoči. Komisija je med zadnjim pogovorom navedla, da v Avstriji obstaja zelo uspešen sistem neke vrste pravne pomoči v smislu posvetovanja prek neke, preko nekega organa in sem se zato pozanimale v Avstriji in to obstaja v trenutno v dveh um, pilotskih projektih. Avstrija pa to zaenkrat zavrača, kajti uspehi pilotskega projekta zaenkrat še niso takšni, da bi to sprejeli kot primerno. Potem pa sem se pozanimala tudi v Združenem kraljestvu, torej kakšni so tam poskusi um, pravne pomoči in tudi oni od eh, samega začetka zavračajo to brezplačno pravno pomoč, kajti te, te poskusi niso tako pozitivni, kako nam je to predstavila komisija. Neka načelna pravna pomoč se nam zdi pravilna, zato da lahko prosilec za azil ve, kakšne so njegove možnosti oziroma ali lahko tudi se uvrsti v kakšno drugo kategorijo eh, priseljenca. In zato načeloma nisem proti neki načelni pravni, pravnemu svetovanju. Če pa to pomeni, da vsak dobi brezplačnega um, odvetnika v petih instancah, potem je to za države povezano z velikimi stroški in zelo problematično. In Iz tega razloga se mi zdi, da moramo o tem razpravljati in, zelo diferen, in to zelo diferencirano. Namreč ali je pravilno, da se že v prvem koraku postopko, postopka, prav, upravnega postopka se že da na razpolago pravno pomoč, se mi zdi, to se mi zdi problematično, dočim pa je pri sodnem postopku jasno, da prosilec za azil ne more takega postopka izvajati sama, ampak da tam potrebuje pravno pomoč. Mislim, da nam je to vsem. Jasno je, da se vsi s tem strinjamo. Potem pa imam še vprašanja pri postopkovni direktivi v zvezi z možnosti zlorabe. Kolegica Flotre bo sedaj nasprotovala, da vse smatram kot zlorabo, ampak tega ne počnem, to bi rada izredno podarila. Rada bi le, da tisti, ki upravičeno pribežijo v naše države, da se lahko njih hitro in konsekventno tudi sprejme in zato tudi pozdravljam hiter postopek tudi v imenu EPP. Ampak do zlorab prihaja na področju um, te, to vrstne zakonodaje in zato morajo imeti organi možnost, da to zlorabo tudi obravnavajo. In čeprav pozdravljam, da se načeloma upošteva posebne potrebe prosilcev za azil, ravno eh, ko gre za mladoletne ali osebe, ki se borijo za posebnimi zdravstvenimi težavami, takrat to posebej pozdravljam, da se jih sprejme dostojanstveno dos, oziroma dostojno, ustrezno in pa za ustrezno medicinsko oskrbo. To se mi zdi vredno, ampak težko pa postane, ko je treba odgovoriti na vprašanja, kot so kako bomo zadržali, da trgovci z ljudmi in pa kriminalci se prav usmerjeno skušajo. Um, Polastiti teh oseb, skušajo družine prisiliti, da denar, plačajo veliko denarja in potem mladoletne na um, zelo nasilen način uh, pripeljejo do nas, tako da se otroci sploh nikoli več v življenju ne pomorijo od tega nasilnega transporta, če sploh sploh pridejo do nas. Potem pa še vprašanje, kako bomo uspešno se branili proti to vrstnim um, metodam in da ne bomo potem z dobronamernimi ukrepi z naše strani. Uh, pri, v bistvu povzročili to, da bodo združbe kriminalcev skušali svoje slabe prakse izvajati s tem in to izkoriščali, kajti mladoletni niso tu za to. Mladoletni morajo imeti dober dostop do eh, izobraževanje in to v zgodni fazi, to bi omenila le mimo grede in to se mi zdi pomembno, kajti ne glede na to, kaj se otroci naučijo, se naučijo pravilno in zato je pomembno, da se nekaj naučijo pa čisto vse eno, ali so pri nas v Evropski uniji ali pa se vrnejo. Učenje ni nikdar napačno za mlade in za otroke. Poleg tega se mi zdi problematična točka. Torej, eh, to, da nekdo izgine enostavno v ilegali. In nekdo, ki izgine v ilegalnost, in to stori zavestno, ne bi smel imeti pravice do popolnega um, postopka in, da, in v bistvu se morajo tudi organi braniti proti temu, da nekdo lahko kar tako ponikne. Po mnenju pravnikov trenutne predlagane rešitve niso dobre, če komisija misli zadeve tako kot uh, je to povedala, da seveda ne podpira tega, da nekdo lahko ponikne v ilegalo, potem mora dati v roke tudi oziroma organom dati v roke pravne instrumente, s katerimi bodo lahko tudi to obravnavali. Potem še nekaj tema, pospešen postopek se mi zdi kritična. In um, dožnosti uh, prosilcev za azilanto v to vrstnih postopkov niso zadostni, če se jim da neka jamstvo v državi, kamor pridejo, potem mora povedati vsaj svoje ime, svoj, um, svoje poreklo in povedati vsaj nekaj o temi, zakaj želi, da ga Evropa sprejme kot azilanta. Drugače ne bi Torej, če tega ne stori, da se potem še izvaja, pospešen postopek se mi zdi napačno. In dobro je, da komisija želi to postopiti na šest mesecev, ampak pri vseh omejitvah, ki se jih lahko vzpostavi v tem postopku, me zanima, kako lahko človek zdrži teh šest mesecev. Bojim se, da bodo ljud, države bolj utemeljene oziroma bolj zaposlene s tem, zakaj ne bodo teh šest mesecev upoštevali, kot pa da bi dejansko zaključili te postopke v šestih mesecev. Torej spričo možnosti ustvarjanja posto, eh, ovir med samim postopkom. Uh, Zato mislim, da bomo morali še veliko razpravljati o teh temah, kjer bo potrebna diferencirana obravnava. Sem za hiter postopek, ampak potem je treba organom omogočiti, da izvedejo hiter postopek in da obvežejo prosilce za azil, da v določeni meri pač sodelujejo. Pri posebnih problemih, pri pravih eh, travmah, pa je treba seveda dati na razpolago tudi zdravstveno skrbo, zato da se pomaga azilantu, da izrazi svoje mnenje, da pove, kaj na stvari, to je nujno potrebno, ne sme pa to biti neka eh, splošna ovira med postopkom, tako kot je to, kot se tako nekateri predstavljajo. Torej, Evropska ljudska stranka je za to, da ustvarimo prostor za tiste, ki so res priganjeni. ampak nekateri begunci res lahko pri nas, do nas pridajo le preko trgovcev z ljudmi in možnosti, da bi podali prošnjo že izven Evropske unije, so pri nas zelo omejene in v poskusnih stadijih, to se mi ne zdi narobe, zdi se mi, da morajo begunci, ki morajo bežati, imeti priliko, da imajo kontaktnega partnerja, ki je izven Evropske unije, ki jim lahko potem pomaga priti do nas, če so res žrtev pregona. Kar pa se tiče tistih, seveda, da bi lahko tako omogočili, dali možnost tistim, ki res želijo boljšo življenje, no pa seveda se ne moremo. Seveda ne moremo vsem ljudem nuditi, da, se, da bolje živijo v Evropski uniji, ampak da imajo vsaj možnost, da se pozanimajo, informirajo, preden postanejo žrtev trgovcev z ljudmi. Že prejšnji teden sem zopet slišala neko poročilo o tem, da eh, te, te kriminalistična združenja tiste, ki so jim prej oduzeli veliko denarja, jih enostavno izpostavijo v puščavi in pustijo, da tam umrejo od lakote in, in že je. Še enkrat hvala Silvi Žiljum, ki je tukaj skušala doseči določene pojasnila v, na določenih področjih vendar pa je še vedno veliko možnosti overanja postopka, zato se mi zdi zelo težko, da bi postopek trajal teh šest mesecev. Glede tega bi morali še razpravljati, kako se lahko preprečuje uh, zlorabe in morda bi lahko res uh, še razpravljali o tem, kako bi lahko zmanjšali število zlorab. Bene, grazie. Adesso la parola al signor Bronze. Sedaj pa gospod Bronze. Thank you, Mr. President. Hvala, zanima me, kakšen delež prosilcev za azil je prišlo direktno v Evropsko unijo iz države, iz katere so zbežali zaradi domnevnega pregona. In kakšna delež prečka pri tem tako imenovane varne države? Torej, morda so prvi res pravi azilanti, drugi pa je vprašanje, če so res ali pa če so prvotno bili in so šli potem skozi varno državo, so prenehali biti pravi azilanti in so postali migranti in to nelegalni privanti. Torej, če tako je obravnavano kot prave azilante, s tem žalimo tiste, ki dejansko nujno rabijo pomoč zaradi pregona. Grazie, la parola adesso alla signora Weber. Gospa Weber. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, prostost. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se opravičila v imenu kolegice Nadje Heč, ki je poročevalka v Senci, v imenu skupine Alde. Danes ne more sodelovati. Rada bi povedala, kakšna je eh, pozicija, torej položaj naše skupine do tega delovnega dokumenta in tudi do celotnega azilnega svežna. Eh, zahvaljujem se gospe Gijom za današnjo predstavitev in za delovni dokument, ki ga je pripravila in tudi danes predstavila. Naša skupina meni, da bi morali imeti skupno stališče do azilnega svežna. In to kljub temu, da določeni elementi, da bodo potrebovali različno obdobje za prilagoditev, ampak potrebujemo nek skupni pristop za celotni svežen. Vemo, da to ne bo tako kot v svetu, ampak v parlamentu imamo torej različne ideologije. Kljub temu pa potrebujemo neko kritično maso ljudi, ki bi radi dosegli to skupno stališče. Glede delovnega dokumenta, predstavljenega tukaj danes, želim povedati, da se gospe Gijom zahvaljujem za vprašanja, ki jih je predstavila v povezavi z različnimi temami. Komisija je podala predlog in ta vprašanja so tudi vključena. Mi menimo, da je normalno, običajno, Eh, da obstajajo neki minimalni standardi, ki veljajo za vsa področja. Eh, tudi, ko gre za, za to, torej, brezplačno pravno pomoč, eh, ko gre za postopke pritožbe in tako naprej. Tudi, ko gre za situacijo mladih, ki so brez spremstva, potem glede konceptov, varne države, tretje države, varne tretje države in tako naprej. Vsi ti koncepti so pomembni in moramo zagotoviti, da ne bo zmede, ko bo šlo za izvajanje besedila. Ni potrebno povdarjati pomena te teme, ampak vseeno mislim, da če parlament tukaj ne bo hitro ukrepal, sicer tako, da bo predstavil svetu besedilo in da bo hkrati skušal doseči od sveta, da se strinja z našimi koherentnimi predlogi. Torej, če tega ne naredimo in če na evropski ravni ne bomo dosegli nekega skupnega pristopa, vemo, da bodo države članice v končni fazi naredile tisto, kar bodo želele. Mislim, da si mi vsi tukaj v parlamentu tega ne želimo. Zelo dobro se zavedam, da obstajajo različni interesi v državah članicah. Eh, niso vse države prizadete na enak način, to je vsem jasno, ampak hkrati bi morali vedeti, da tukaj gre za ljudi, za človeške, človeška bitja, kot smo mi, ki zaradi različnih eh, razlogov, varnosti, pridejo v naš evropski prostor in povsem nujno je, da njihove težave obravnavamo v državah članica, v katere pridejo. Resnično upam, da bomo čimprej uh, eh, dobili poročilo strani gospe Gijom in upam tudi, da bomo do leta 2012 to lahko sprejeli. Hvala. Bene, grazie, onorevole Buzotil. Hvala, gospod Buzotil. Thank you, Mr. Chairman. Um, actually... Eh, hvala. Najprej bi se bi začel s tem, da čestitam gospodu Diazu Demera za rojstni dan, ampak v tem času, ko sem to želel narediti, je gospod že odšel. Upam, da eh, se bo vrnil, da mu bomo lahko čestitali. Torej, vsekakor mu želim vse najboljše za rojstni dan. Uh, želim potrditi to, kar je Monika Holmajer že povedala. Sam prihajam iz države, ki je povsem drugačna od Eh, države, iz katere prihaja Monika, resničnost tam je drugačna, ampak strinjam se s tem, kar je povedala. Strinjam se, da bi morali imeti jasno zakonodajo o tej temi. Ta zakonodaja bi nam morala učinkovito pomagati, da bomo ločili tiste, ki zaslužijo mednarodno pomoč, od drugih, ki si tega ne zaslužijo obstaja razlika in to razliko moramo upoštevati. In sicer v korist tistih, ki si zaslužijo zaščito. Če tega ne bomo naredili, potem uh, bomo ustvarili uh, neko pravo, ki lahko vodi v zlorabe in uh, ki je tudi bremenilno. To pa bo šlo v škodo tistih, ki uh, resnično potrebujejo in si zaslužijo zaščito. Mm prave, eh, resnične primere bodo tako nekako, um, njihov pomen bo zmanjšalo število zlorab, ki se tudi lahko pojavijo. Želim spregovoriti o pospešenih postopkih, ki postajajo teži po tem novem predlogu. Zaključil pa bi rad s tem, da je Eh, za nas tukaj je dobro, da imamo pristop uh, učb, po, kot po učbeniku, da povečamo pravice, s tem je vse v redu. Um, nihče ne more nasprotovati temu, da povečujemo pravice in si zadnje prizadevamo, ampak ne smemo pa uh, ne upoštevati resničnosti, ki se dogaja v državah članicah. Sam prihajam iz ene take države članice, kjer je veliko priseljevanja. Uh, Vidim tukaj tudi kolega Lambrinidisa, ki prihaja iz Grčije. Mnoge države članice se srečujejo s težavami in to velikimi težavami, uh, ki jih povzroča tudi današnja zakonodaja. In določena zakonodaja ta tveganja še povečuje. Mislim, da bi uh, naša naloga morala biti tem državam članicam pomagati, da eh, izboljšamo standarde moramo jim olajšati njihovo delo. Nekaj smo že naredili na tem področju in zdaj spet premikamo temelje. Kolege pozivam, da so tukaj previdni in da se ne odklopijo od resničnosti, ki se dogaja na terenu. Potrebujemo zakone, to je res potrebujemo visoke standarde, kot je prav povedala Renate Weber, se tukaj ukvarjamo eh, s človeškimi biti, z ljudmi, ampak eh, vse, kar delamo, mora biti tudi realistično. Hvala. Hvala. Tudi sam čestitam gospodu Diazu Demera za rojstni dan v imenu odbora. Eh, to je povdaril gospod Busutil. Čestitke. van der Stoep. Grazie. Zdaj pa gospod van der Stoep. Um, eerst even, um... Hvala, gospod predsedujoči. Gospa Gijom se je zahvalila poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Ne vem, kaj je mislila s tem, kaj ti nikoli nas ni povabila na skupna srečanja. Ne vem, kako lahko mi svojim voljivcem razložimo, zakaj tukaj nimamo besede. In sam bi vsekakor sprejel uh, določena vabila na taka srečanja. Smo proti skupnemu azilnemu sistemu v Evropi. Komisija govori o subsidijarnosti, vendar pa uh, tega ne obravnava zelo prepričujoče. Komisija je rekla, da bo ta reorganizacija zagotovila večjo konsistentnost med eh, različnimi azilnimi sistemi, poenostavili naj bi se postopki in izboljšale odločitve na prvi stopni. S tem bi bilo tudi manj zlorabe. Kaj pomenijo boljše odločitve eh, na prvi stopni? Ali je to bolje za prosilce za azil ali za države članice? Eh, kjer je teh azil, eh, prosilcev za azil veliko. Potem glede poenostavljanja in pa preprečevanja zlorab. Ne vem, kako se bo to dogajalo, prav nič mi ni jasno. Besedilo pravi, da bodo države članice oziroma da lahko sprejmejo pozitivne ukrepe. E, moje vprašanje pa je, ukrepe za koga? Omenjajo se tudi prosilci za azil, ki vstopajo v državo članico in sicer uh, v dobri veri in v slabi veri, ne vem kako država članica lahko uh, dokaže, da nekdo laže v dobri veri in da laže v slabi veri. Tako je namreč zapisano v dokumentu. Če človek laže, pač laže. Potem pa še. dopustnost oziroma kdaj človeka spustiti v državo, ne vem, o tem naj bi odločali lokalni sodniki. Ne vem, kako uh, se, kakšna navodila se dajejo tem ljudem in kako to deluje v praksi. Spremenila se je tudi terminologija in mislim, da je to tipično za to področje na mesto, da rečemo prosile za azil, zdaj govorimo o ljudeh, ki iščejo oziroma si prizadevajo za mednarodno eh, zaščito, to pa tudi nekako krivi celotno eh, sliko. Gospa Sipel. Hvala predsedujoči. Na tem mestu bi opomnila in se vrnila na, k nekaterim glavnim točkam naših prizadevanj. Mislim, da se ne moremo izogniti temu, da bi prišli do skupnih stališč in zagotovili enotne postopke znotraj Evropske unije. Seveda je situacija v različnih državah zelo različna, to pa ni, ne govori proti skupnim standardom, ampak ravno govori za to, da moramo dodatno zagotoviti, da pride do solidarične izravnave, ki presega ustanovitev svetovalnih pisaren. Kar se tiče šestmesečnih postopkov, bi rada jasno povedala, seveda je to povezano tudi z sodelovanjem prizadetih beguncev, ampak vprašanje, v kakšnem času se lahko izvede nek postopek, pa je seveda tudi odvisno od tega, v kakšni kvantiteti dam na razpolago osebje in kakšno kakovost nudi to osebje pri obravnavi teh postopkov in pri obravnavi teh posebnih situacij beguncev, da bi namreč prepoznali posa, posebno situacijo posameznika. Pri vprašanju, kako lahko zagotovimo skupne standardne, se ne smemo pustiti voditi samo finančnim vodilom. Kot Evropska unija smo vedno pripravljeni, da govorimo o temi človekovih pravicih po celem svetu, ampak potem tudi sami ne smemo poceni odpraviti teme človekovih pravic, ampak moramo zagotoviti vse, da bomo tisti, ki potrebujejo zaščito, to zaščito dejansko tudi nudimo in da tudi res si damo možnost, da v posamezni situaciji oziroma pri posamezni osebi ugotovimo, kakšna je situacija. Tudi kar se tiče če ne, tega vprašanja, ko nekdo ponikne, je treba po vsakem primeru posebej pogledati, kakšni so razlogi za to. Še eno pomembno vprašanje, to je vprašanje varnega začetka na novo. Tudi o tem moramo razpravljati. Včasih se mi zdi, da če bomo še naprej. Oziroma, kakšno je vprašanje varnih držav? Včasih se mi zdi, da bomo že kar vsako državo označili za varno državo, ampak moramo se zavedati, da so situacije beguncev različne in država, ki je za enega begunca lahko varna država, morda za drugega ne bo varna država. Tudi, tudi pri tem je treba še veliko razpravljati. Pomembno pa mora biti, da se kot Evropska unija postavimo v vlogo zgleda na temo človekovih pravicah, ne pa da se tukaj izgubljamo v detaljih, ki so nepomembni hvala gospod predsedujoči mislim da tukaj v tej direktivi govorimo o postopku in zato govorimo tudi o minimalnih normah za države članice za poenostavitev teh postopkov da se izognemo sodbam v tem parlamentu. Mislim, da se vse politične skupine strinjamo, da zlorabe preprečujejo obravnavo tistih, ki eh, resnično zasluži, zaslužijo azil in mednarodno zaščito. Ne moremo pa te direktive uporabiti za to, da bi govorili o vprašanjih, ki niso povezana eh, s temo, o kateri govorimo. Torej, ne moremo govoriti o zlorabah, eh, ki so povezani s eh, trgovci z ljudmi. Tisti, ki zahteva mednarodno zaščito ali azil, če je poleg tega še podvržen trgovanju z ljudmi, potem je to dvojna žrtev. In ne moremo razmišljati tako, da ker je to žrtev trgovine z ljudmi, da bi zaradi tega ne zaslužil z, azila. V svoji državi je že bil žrtev tragedije in ne smemo mešati teh dveh eh, stvari. Ti dve stvari nista povezani, še posebej ne, če gre za mladoletne osebe, to je še hujše. Tisti, ki prosi za azil in za mednarodno zaščito, če to zaščito zasluži, ne glede na to, ali je bil eh, predmet trgovine z ljudmi, potem si to zaščito zasluži. Tukaj govorimo o postopku, o postopkih v državah članicah in ne govorimo o neki drugi temi, ki jo bomo obravnavali kasneje. Mislim, da če bomo to predstavljali kot eh, nek razlog za obrambo stališča, ki ne bo dovolj jasno, ko ne bo prišlo do neke zlorabe v postopku, je to zelo šibek argument. Ne moremo mešati postopka in pa situacije v različnih državah članicah, zato da bi um, poenostavili postopke z. Um, raznimi situacijami žrtev. Gre tukaj za povsem različne stvari. Eno so postopki, drugo pa žrtve in njihove situacije in taki, ki so podvrženi trgovini z ljudmi, so dvojne žrtve. Gospa Latford. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospe Gijom, za uh, uporaben, koristen delovni dokument. Vlada Združenega kraljestva je Evropsko komisijo pred kratkim obvestila, da se po dublinski uh, uredbi 1300 ljudi vrne v Grčijo in to. Po določenih mnenjih naj bi prišlo do, dve, eh, do dveh let eh, prav na sodišču. Združeno kraljestvo se je odločilo, da se bo ukvarjalo s temi prošnami namesto da bi uporabilo uh, dublinski instrument. Tukaj se mi porajajo številne misli. Že dolgo zelo podpiram visoke standarde azilnega postopka, eh, ki morajo biti v skladu s mednarodnim pravom. Eh, potem vse moramo obravnavati enako in zagotoviti, da nihče, ki si zasluži uh, azil, ne sme ostati brez njega. Poleg tega moramo biti učinkoviti, postopki morajo biti stroškovno učinkoviti. In še ena stvar, zato potrebujemo tudi javno podporo. Javno podporo potrebujemo za azilni sistem. Vsi ti cilji so pod stalnim pritiskom. Sama menim, da bi tukaj morali doseči cilj stroškovno učinkovitih postopkov za eh, visoke standarde. Kajti, če preveč obremeniš sistem, potem uh, bodo odločitve uh, manj učinkovite in tudi manj verodostojne. Torej, ne smemo preveč obremeniti sistema, odločitve bodo tako boljše in tudi uh, na ta način bomo dosegli boljšo podporo. Tudi osebni razgovori so tukaj potrebni in to seveda lahko povzroči zamude, vendar pa na ta način lahko začetne odločitve tudi bolje zagovarjamo. te odločitve bodo potem tudi manj podvržene raznim pritožbam in tako naprej. E, ne vem sicer, zakaj se je Združeno kraljestvo odločilo kot se je, ampak to nam kaže, da moramo vedno ostati v stiku z resničnostjo. Ena stvar je, da smo pri harmonizaciji ambiciozni, druga stvar pa je, da si ogledamo, kje dejansko smo pri izvajanju prve stopne evropskih direktiv. Veliko problemov imamo pri izvajanju. Mm. Ne smemo biti preveč ambiciozni, tako da bi najboljše postalo sovražnik dobrega. Dobro bi bilo, da bi vsaka država članica imela dober, pozitiven azilni sistem. To pa zaenkrat ne drži. Vem, da v določenih državah obstaja še poseben pritisk, pritisk je večji kot druge. Imamo novo, nov urad eh, za podporo azilu, imamo sodelovanje, ki se odvija, to je res, ampak enako moramo obravnavati tudi praktično sodelovanje. Enak pomen moramo dati temu, kot zakonodajnemu sodelovanju. Sama sem, kot sem rekla, zagovornica visokih standardov in tudi učinkovitih postopkov, vendar pa nas ne sme zavesti ambicija, da bi do leta 2012 imeli skupen azilni sistem. Žal mi je, tega ne bomo imeli. To ni realistično. In zagotoviti moramo vsaj, da bo tisto delo, ki se opravlja na terenu, da bo dobro opravljeno in ne smemo uh, si zastavljati nekih previsokih ciljev. Seveda si želim visokih standardov, želim učinkovit azilni sistem, ampak uh, žal mi je, uh, to se mi ne zdi možno doseči v naslednjih dveh letih. Gospa Olmajer. Ich wollte nur ganz kurz. Čisto na kratko bi še nekaj povedala, potem ko je kolegica omenjala moje vprašanje, ko gre, kaj imajo za, eh, kakšno opravek imajo trgovci z ljudmi, z ustrezno zakonodajo. Dejstvo je, da so strokovnjaki ugotovili, da je mogoče ovire v postopku zlorabljati, kar je pripeljalo v Nemčiji do bistvenega potaljšanega postopkov, naprimer, če posebne skupine so pod posebno zaščito, potem trgovci z benim blagom oziroma z ljudmi poskušajo ciljeno dobiti te skupine ljudi. To ne pomeni, da teh skupin ljudi ne bi smeli ščititi. Da, vendar pa je treba mehanizme ustrezno uskladiti tako, da ne bo to še dodatni stimulus za trgovce z ljudmi, tako da ne bo prihajalo do novih žrtev teh trgovcev. Zato potrebujemo diferencirano obravnavo, kot sem že dejala, in delovati moramo realistično sploh, ker izkušnje niso posod dobre, kar zadeva finančnih vprašanj, ki naj ne bi smela igrati velike vloge, kot ste dejali, sama sem realistična, kot je povedala gospa Latford, moramo ostati na realnih tleh. Seveda si želimo narediti čim eh, več za preganjene. S tem se strinjam z gospod Latford, vendar pa je treba upoštevati tudi primere tisti, ki prihajajo do nas iz čisto drugih razlogov. Sveda je za preganjanje zelo težko predstaviti svoje mnenje diferencirano v veliki skupini vseh preganjanih in nepreganjanih. Težko je to določiti kvantitativno in kvalitativno v vsakem posameznem primeru. Potrebujemo diferenciran realističen sistem, ki bo dejansko pripeljal do hitrejših postopkov in poskušal čim bolj izključiti možnosti zlorabe. In bo dal ljudem realistično perspektivo, tudi tistim ljudem, ki prihajajo do nas in k nam z, iz popolnoma drugih razlogov. Kar zadeva vprašanje, ko nekdo ponigne v podzemlju oziroma izgine ali se skrije, To se mi zdi v državi, ki ima ustrezne minimalne standarde, mm, nepotrebno. Ker če imamo minimalne standarde, potem ni nobenega razloga, da bi se moral nekdo skrivati. Ne gre za to, da bi poskušali obtožiti katero državo. In eh, Nemčija tudi več ne pošilja ljudi v Grčijo nazaj, to velja enako kot za Združeno kraljestvo smo pa poslali več bavarskih uradnikov v Grčijo, da bi tam pomagali s svojimi izkušnjami pri vzpostavitvi ustreznih azilnih postopkov. Praktične zadeve so zelo pomembne, tukaj si moramo pomagati pri eh, vzpostavitvi uh, struktur, eh, izvajanja in podobno. Ko pa seveda država pride v neko izjemno situacijo, moramo razmisliti tudi o tem, kako si bomo praktično hitreje pomagali tudi s pomočjo izmenjave na področju posilcev za azil. Nikakor se ne zauzemam za to, da bi eh, postavljali trdnjavo Evropo, želim si obratno, vendar pa še vedno ostaja eh, problem v tem, da če želimo preganjanjem pomagati, potem moramo poskrbeti tudi za to, da bodo lahko uresničevali svoje želje, ne pa, da bodo oškodovani znotraj postopkov. Ha chiesto di parlare il collega Labrinidis per l'intervento, dopodiché parola al Gospod Labrinidis. Thank you. Very briefly I want to say... Zelo, na kratko po mojem mnenju, bi morali to obravnavati v svežnju. Mislim, da je zelo pomembno, da parlament uh, to postavi na mizo. Parlament, nažalost, mora to storiti. Komisija in svet tega nista storila. Potrebujemo solidarnostni mehanizem in to stalni mehanizem v pomoč državam, ki eh, sprejmejo največ prosilcev za azil. Vsi predlogi za prenovo obravnavajo dublinsko uredbo kot uh, uh, samoumevno, torej da je država, kamor prosile za azil pride najprej, da je ta država odgovorna zanj. To je v redu, dokler ne uvedemo v sistem nekaj novega in sicer solidarnostnega mehanizma. Mehanizem za uh, eh, prerasporeditev teh uh, ljudi, uh, za katerega so se odločile vse države članice. Če tega ne bomo storili, po mojem, ne bomo rešili problema. Imeli bomo na tisoče prosilcev za azil, ki. Uh, jih bodo obravnavali uh, Eh, tako kot si tega ne želimo. In kot je rekla Silvi, mi kot parlament lahko prevzamemo pobudo, da uh, še enkrat podarimo pomen solidarnostnega mehanizma in da to spet damo na mizo. Hvala. Ko smo začeli razpravljati o tej temi, predstavnika sveta še ni bilo. Zdaj pa je gospod Stein tukaj in predal mu bom besedo. Prosim ga, če predstavi situacijo na tem področju. Hvala, gospod predsedujoči hvala, ker ste mi dali priložnost, da spregovorim tukaj pred vami. Nisem eh, želel izpostavljati določenih točk. Eh, nameraval sem vam jutri podati pregled eh, tega, s čimer se trenutno ukvarjamo v svetu. Ampak pomembno vam je dati to sliko, to splošno sliko. Komentiral bom tudi to poročilo, ker se mi zdi pomembno. Rad bi čestital gospe Gijom za delo, ki ga je opravila. Zdi se mi, eh, da je ta razprava zelo pomembna. Eh, gre za kompleksno zadevo, s katero smo se veliko ukvarjali tudi v svetu, že pod španskim predsedstvom. In takrat smo ugotovili, da obstaja veliko kompleksnih tem na tem področju. In zdaj v tem delovnem dokumentu, gospe Giljom, se te teme ponovno uh, pojavljajo. V belgijskem predsedstvu ta vprašanja obravnavamo v različnih delovnih skupinah. Na začetku meseca smo organizirali ministersko konferenco o azilu. Eh, tudi številni člani tega odbora so sodelovali v njej. Na ta način smo zagotovili um, pristopu od spodaj na vzgor, um, ki temeli na državah članicah. E, tam so bile prisotne tudi organizacije civilne družbe in na ta način so videle, kaj uh, dokument komisije uh, vsebuje in kakšno je delo, ki ga upravljamo v svetu in parlamentu. V svetu bomo s tem delom vsekakor nadaljevali. Veselimo se že da uh, bomo sodelovali z Evropskim parlamentom pri tem delu. Eh, veliko občutljivih tem je omenjenih eh, v tem dokumentu. Ne morem še izraziti stališča sveta o tem, ampak z vami bomo še naprej sodelovali. Hvala. Gospa Muriel ima besedo. Madame Muriel, bonjour. Uh, juste... Nej. Dodam, da se zahvaljujem v imeno Evropske komisije gospe poročevalki, ki je izpostavila pomembne vidike. To je bil tudi predmet težkih pogovorov v svetu. Le renforcement euh, de la qualité de l'examen ukvarjala se tudi z vprašanjem krepitve sistema s prvimi preiskavami v državah članicah, tako da bi ugotovili stanje in uh, vzpostavili ustrezno solidne postopke. Tako da pri ponovnih postopkih ne bi prihajalo do kritik. Vendar pa ne gre samo za to, da postavljamo novo kvaliteto. Želimo izboljšati določila prve generacije. Tam smo si želeli bolj določne napravila. Še enkrat je treba spomniti na te zadeve, kajti če upoštevamo pripombe, potem lahko izboljšamo sistem. Gospa Guillaume. je spomnila na prihodno časovnico in zato, da ne bi zadeva pristala v predalo, je pomembno, da parlament hitro pove svoje mnenje. Gospa Malmström je že dejala na osvezni konferenci, da bo to ključnega pomena za nadaljne pogovore, da bo pomembno, kako bo Evropski parlament obravnaval to resolucijo. Hvala lepa. Zdaj pa ponovno predajem besedo poročevalki Gijom. Na kratko, k nekaj točkam, dragi kolegice in kolegi, naj se odzovem na. Povem, da mi je bil poročevalec vedno vabljen, ni pa nikoli prišel. Eh, eh, Še enkrat eh, ugotavljam, da gre za zanimivo razpravo, da gre za zanimivo temo. Ugotavljamo, da so direktive tudi v postopkih bistvenega pomena za določanje dela oziroma opredeljevanje dela na osnovi drugih direktiv od nekaterih eh, kolegov sem slišala, da se je zadeve treba lotiti realistično. Seveda to razumem, vendar pa to pomeni, da se moramo osredotočiti na uredbo, na direktivo o postopku. Ne smemo se izgubljati v obstranskih zadevah. Treba rešiti tudi to, kar eh, še ni rešeno. Na to se bom še vrnila, ampak najprej nekaj drugega. Če tudi danes o tem nismo podrobne govorili, se zelo dobro zavedam, da so pogovori med svetom in parlamentom zelo težavni, da bodo zelo težavni. In še nekaj nismo dovoljkrat omenjali in sicer argument eh, stroškov. Obremenitev proračuna s takšno politiko, skupno politiko, kajti nekateri predstavniki vlad imajo občutek, da so stroški nepremostljivi. Ne bomo se spuščali v podrobnosti. Naj le povem, da gre za to finančno breme in finančno vzdržnost. Ne pa povem, da na zrak ostanejo predvsem slabo izkoriščeni postopki. In to ne samo na prvi stopnji. Tukaj sploh ne govorimo o stroških, je harmonizacija, usklajevanje. S podnimi točkami se bomo še ukvarjali, kot rečeno bo zadeva trajala dlje časa. Upoštevalo bom marsikaj, kar so kolegi povedali povedali, sploh da je treba tukaj hitro delovati in predložiti ustrezno poročilo s podporo kolegov. Upam, da bom to lahko v kratkem storila in upam, da, da se bo Evropski parlament odločno izrazil glede posameznih predlaganih eh, sprememb. Več prijav ni. Para que Razprava je bila zelo obsežna in kompleksna. Gre za kompleks, ki ga je zelo težko povzeti in dojeti. Upamo, da bomo kmalo dobili časovnico nadaljnega razvoja in da bomo lahko hitro napredovali. Zdaj pa k naslednji točki dnevnega reda. Gre za šesto točko. In sicer za globalni pristop prenosov podatkov iz evidence imen letalskih potnikov tretjim državam. 21. septembra je komisija sprejela sporočilo glede globalnega pristopa k prenosov podatkov iz PNR. V skladu z željo parlamenta, ki, je ta, ki jo je ta izrazil maja v svoji resoluciji. V tej zvezi bomo imeli predstavitev komisije. Je pa to povezano tudi z zaupnimi podatki, ki jih povezali z Avstralijo, Kanado in ZDA. In ta del bomo obravnavali za zaprtimi vrati. Najprej pa vas naj. Najprej pa bi predal besedo gospodu Pribeju, ki bo podal uvod v to temo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kot ste omenili, je komisija prejšnji teden sprejela svežen eh, sporočil glede PNR-ja, to se pravi evidenc.